Przewodniczący! Gospod predsednik. Uh, and dear Kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Začenjamo s plenarnim zasedanjem. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 10 marca. Začenjamo torej z zasedanjem, ki je bilo prekinjeno 10. marca. Zapisnik zasedanja z dne 10. marca ste prejeli. Imate kakršen koli komentar? Očitno ne. S tem je zapisnik sprejet. Sedaj pa par informacij na začetku zasedanja. Pozdravljam Marijo Romano de Gasperi, hči velikega italijanskega državnika Alcideja de Gasperija, enega od ustanovnih očetov Evropske unije, ki je z nami v dvorani. E, informacija numer dva. Niepokojące... Druga informacijska točka. Iz sosednjih držav Bahrajna, Sirije in Jemna prihajajo predvsej neprijetne novice. V teh državah so bile demonstracije brutalno zatrte, protestirajo ljudje, ki si želijo demokratičnih sprememb, vlade pravzaprav, ki uporabljajo orože zoper svoje državljane, bi morali zaustaviti in vse pripeljati pred sodišča. Kolejna informacija. V tem tegodnju. Naslednja informacija. Mednarodna skupnost ta teden slavi teden solidarnosti z narodi, ki se borijo proti rasni diskriminaciji in rasizmu. V zadnjih desetletjih je bilo storjenega že veliko za to, da bi odpravili rasizem iz vsakodnevnega življenja. Vemo pa, da nas čaka še veliko dela tako v državah članicah, kot tudi izven Evropske unije. Kolejna informacija. Naslednja informacija. Obveščam vas, da so nam danes sporočili, da je eden od naših kolegov, gospod Taler, odstopil iz parlamenta. Odstopil je svoje funkcije. Drugi kolega, gospod Štraser, pa namerava odstopiti v naslednjih nekaj dneh. Tretji član, tretji kolega, gospod Severin, pa zapušča.